Hvala, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo na marčnem mini plenarnem zasedanju. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Valean in sicer o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti. Besedo dajem najprej poročevalki gospe Valean za 4 minute. Hvala, gospa predsedujoča. Res sem vesela, da ste danes večer z nami. Komisar Oettinger, kolegice in kolegi, najprej hvala lepa vsem posla, poročevalcem v Senci za upravljeno delo pri tem poročilu. S tem, ko je začela veljati Lizbonska pogodba, je tudi Evropski parlament dobil veliko večje pristojnosti na področju energetike če bodo države članice skupaj delovale, bomo lahko zagotovili večjo učinkovitost. Bolj kot nam bo uspelo preprečiti negotovosti glede preskrbe, kot se je zgodilo lani, bolje bo. Evropa seveda ne more reševati sporov izven svojih meja ali nadzorovati plinovodov izven meja, lahko pa storimo vse za to, da je trg bolj pregleden, bolj učinkovit in da so jasne tudi naše zaloge. Mislim, da potrebujemo na tem področju zelo jasno agendo. Lani smo sprejeli tretji energetski svežen, ki zagotavlja bolj učinkovit in neodvisen energetski trg. Uredba glede varne oskrbe s plinom je trenutno na mizi. V zvezi s energetsko infrastrukturo tudi pišemo poročilo, tako da se mi zdi, da bomo na podlagi vsega tega zagotovili bolj pregleden trg. Škoda bi bilo izpustiti to priložnost, ki nam jo ponuja instrument. Na voljo imamo tudi nov člen 149, 194 v Lizbonski pogodbi, ki nam omogoča, da delujemo na tem področju. Ta uredba ni samo instrument za zbiranje informacij, ampak nam lahko pomaga tudi pri oblikovanju celostne slike glede upravljanja energetske infrastrukture. Na podlagi tega bomo sprejemali tudi odločitve glede politike. Tako, ko bo svet sprejel uredbo na napačni pravni podlagi, bo po mojem mnenju parlament moral ukrepati in sprožiti tožbo na sodišču Evropskih skupnosti. Naj vam zagotovim, da bomo to tudi storili. Glede same osebine, že prej sem gospodu Barosu povedala in še enkrat bom to povedala tudi vam, komisar Oettinger. Evropa je trenutno na prelomnici. Naša prednostna naloga bi morala biti sedaj bolj kot katarkoli prej to, da podpremo naše podjetje, da spostavimo pozitivno okolje za konkurenčnost. Zato moramo oblikovati močne politike, sploh pa potrebujemo bolj zanesljivo in močno politiko za oskrbo z energijo. Zagotoviti je treba varno, zanesljivo in poceni energijo tako za državljane kot tudi za podjetja. Zato upam, da zbiranjem podatkov ne bomo samo upravljali naloge zbiranja zaradi zbiranja samega. Upam, da ta uredba ne bo dodatno obremenila podjetij ali ogrozila njihove podatkovne baze, zlasti občutljivih podatkov. Mislim, da bi morali spremeniti zakonodajo. Podjetja bi morala posredovati tudi podatke v zvezi s tem, kaj počnejo v tretjih državah. Vendar ne vem, ali je v Lizbonski pogodbi sploh kakšen člen, ki se na to nanaša. Preden se ozremo izven svojih meja, je bolje, da počistimo pred svojim pragom. Nekateri so skušali v to uredbo slačiti vse. Po mojem mnenju je to napaka. Če želimo, da bo ta instrument učinkovit, potem moramo zagotoviti dosedne informacije, pri tem pa poštevati tudi to, da se je treba izogniti uh, sporom glede zaupnosti, preveliki birokraciji. To velja tako za nas kot za komisijo. Komisiji sem dala sicer možnost, da predstavi možne prihodnje smeri. Kljub temu pa se mi zdi, da sem dokaj dobro zadela celostno sliko. Sprejeti je treba tudi dobre politične odločitve na tem področju. Zato prosim, gospod komisar, da komisija potem, ko bo zbrala vse podatke, ne bo oblikovala investicijske načrte, v okviru katerih bi podjetjem nalagala, kam naj vlagajo in kam ne. Potrebujemo kratkoročne investicije, s katerimi bomo zagotovili varno oskrbo. Če tega ne bomo dosegli, bodo ostale številne vrzeli. Toliko za enkrat in veselim se že razprave. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa komisar, prosim. Gospa predsedajoča, gospa Valejan, spoštovani poslanci. Plinska kriza v zadnjih letih je pokazala, kako pomembno je, da ima Evropa energetsko infrastrukturo, ki ne bo spodbujala samo delovanje skupnega trga, ampak tudi solidarnosti med državami, članicami in regijami v časih krize. Zato je pomembno za komisijo, da dobimo pregled nad tem, kakšne investicije so načrtovane, se že izvajajo ali kateri obrati, naprimer, bodo prenehali delovati. In zato je potrebno predelati instrument, ki je deloval v nekih drugih časih. To je bilo v časih prve naftne krize. Naš predlog cilja na to, da bi področje uporabe razširili, predvsem na obnovljive vire energije in na CCS. Pozdravljamo predloge, ki ste jih podali. Področje uporabe kot je plin ali premog ali nafto, vse to želimo zajeti. Tudi že zaloge, ki jih imamo, želimo upoštevati, kolikor bomo imeli podatke, takšne, da jih Odlično, hvala lepa vsem, da ste počakali, hvala lepa tehnikom. Tako, prosim, komisar, nadaljujte, kjer ste končali, se upravičujem za to tehnično motno. Ist ein Torej, spregovorili ste o tem, kako bi komisija naj ovrednotila podatke, ki jih bomo dobili. Ali lahko tisti, ki slišite tolmačenje, to pokažete, tako da bom vedela, da deluje. Zdi se, da je vse lepo in prav. Se opravičujem, torej prosim, gospod komisar, še enkrat poglejmo, če bo sistem deloval z nemščino. Spoštovani poslanci, Torej, bilo je zastavljeno vprašanje. I can try to keep talking. Torej, poskušala bom nadaljevati z govorjenjem. Sedaj deluje za angleže nemščina tudi deluje. Zdi se, da zdaj deluje. Se upravičujem, še enkrat, gospod komisar, upajmo, da bo sedaj sistem resnično deloval. Spoštovana gospa predsedujoča, torej kako bo komisija urednotila podatke, ki jih bo dobila od držav članic. Naša analiza bo najprej skušala urednotiti vse glede na pričakovano popraševanje in videli bomo, ali bodo pričakovane nove kapacitete ustrezale napovedim ali pa bomo lahko računali na vrzeli. Pri tem pa je pomembno, da v nasprotju sedanjo uredbo spostavimo dialog medinstitucionalno. In zato komisija predlaga sledeče. Najprej vsaki dve leti poročilo o razvoju energetske infrastrukture. To bi naj prispevalo k temu, da bi zagotovili in izboljšali preglednost za vse akterje na trgu. Poleg tega pa želimo imeti razpravo s parlamentom in državami članicami in iz tega tudi potegniti zaključke. To želim izpostaviti, kajti jasno je, da je uredba sama samo instrument za zbiranje informacij. Da bi torej pokazali, kje je potrebno delovati, kako se bomo tega lotili, pa bomo določali v konkretnih primerjih energetske politike. Sedaj sem na točki, gospa poslanka, ki je tudi vam blizu. Gre za novi člen 194 Lizbonske pogodbe in njegovo uporabo. Ta člen je za nas vse, parlament, svet in komisijo, tako priložnost, kot tudi obveza. Obveza, da bi energetsko politiko Evropske unije vodili skupno z Evropskim parlamentom. Kot novi komisar za energetiko bom Evropski parlament vključeval, kolikor se le da, vse nadaljne ukrepe na področju energetike. Pravni akt, na katerega se nanaša današnja razprava, pa govori samo o zbiranju in ovrednotenju informacij. In zato je po mnenju komisije, zato pristojen člen 337 PDU in 187 Euratom. To sta člena primarnega prava, ki sta ustrezna in to je po mnenju komisije tudi pravna podlaga. Zbiranjem in ovrednotenjem podatkov samih še ne ustvarjamo energetske politike in zato je potrebna takšna odločitev. Prosim za razumevanje. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar. Hvala lepa, da ste potrpeli. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospod Marinesko v imenu EPL. Dve minuti, prosim. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, ați... Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča, gospod comisar. Skušali ste razložiti, zakaj ne gre za soodločanje. Strinjam se s kolegico, gospod Valean, poročevalko, da bi bilo boljše, če bi odločali po postopku soodločanja o tej uredbi. To je zelo pomembno zakonodajno orodje za energetski trg in za EU. In tukaj bi naj dopolnilo nacionalne in regionalne analize in s tem bi lahko prepoznali vrzeli tveganja pri naši infrastrukturi in kje so potrebne investicije. Tako bi dosegli boljše ravnoteže med popraševanjem in ponudbo. Predlog komisije seboj nekaj nejasnih točk, to mislim, da smo razlišili z našimi predlogi sprememb. Naprimer, objava podatkov na energetskem sektorju podatki, ki jih pošljajo države, ti morajo biti usklajeni na regionalni in nacionalni ravni, zato da bi se izognili razširanju občutljivih podatkov, kar se trgovinskega vidika tiče. Prav tako, kaj menimo s tem organom, tukaj bi našlo za organ, ki bi naj sprejemal večlične načrte na ravni skupnosti. Prav tako se moramo izogibati podvajanju zbiranja podatkov. In še en pomemben vidik je nadzor v tretjih državah, nadzor evropskih investicij, ki imajo vpliv na evropski trg energije. Investicije v tretjih državah, vladne investicije in investicije nacionalnih podjetij bi tudi morale biti predmet sporoščene in tudi zato potrebujemo pravno podlago te uredbe. Hvala lepa, gospod Gerek, SND, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi. Varnost pri skrbi z energijo, solidarnost, to zahteva skupno delovanje na področju investiranja v vseh državah članicah gre za zelo širok razpon teme energetske infrastrukture. Imeti pa moramo objektivne podatke o obstoječi infrastrukturi tako nacionalnih energetskih sistemov, kot tudi nadnacionalnih. To je pomembno za bodoče vključevanje sistemov. Najpomembnejše pa je, da na področju storitev in proizvodnje, zagotavljamo tudi tajnost in da to ne bo vplivalo na proizvodni proces. Zaupnost bi naj veljala samo za tisto, kar ima vojaški značaj, torej tam, kjer je to resnično nujno potrebno. Gre za to, da moramo sprejete odločitve, naprimer v gradni cevovodo od severnega južnega toka naprej, da to ne temelji samo na egoističnih odločitvah, ki so samo v interesu nekaterih držav. Imeti moramo kompleksen projekt, ki bo smerjen prihodno za celotno Evropsko unijo. In tukaj mora iti za sodelovanje, zaupanje in solidarnost. Predlagana uredba samo delno to izpolnjuje. Po mojem mnenju, jo moramo razširiti še za prednostne naloge nacionalnih držav. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Ek v imenu Alde, minuto in pol. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo sem zadovoljna, ko vidim zavezo komisije, da bi razširjali najboljše prakse, da bi povečali učinkovitost na evropskem energetskem trgu energetska učinkovitost je ključnega pomena, kar se tiče delovnih mest in rasti v Evropi. In to je predpogoj za nas, da bomo tudi izpolnili majo dveh stopin. Seveda pa potrebujemo tudi inteligentna energetska omrežja, bolj učinkovit energetski trg, notranje gledano. In to so predpogoji za to, da bo komisija seveda vedela za to, kaj, kar se dogaja na trgu. In to je predmet tega poročila. Moramo pa se izogibati birokraciji, podvajanju. Moramo zagotoviti, da bodo informacije, ki so podane, potrebne za dosego ciljev. Če bi naj dosegli večjo učinkovitost, potem je pomembno, da dobimo podatke od podjetij, ki bodo potem varovani, zaupni. Mislim, da moramo zavrniti zelo birokratski predlog spremembe zelenih. Cilj je zelo pomemben, tako pomemben, da je to nova podlaga člena 194 izbonske pogodbe. In mislim, da je to jasno zapisano, kaj moramo storiti, da gre za običajni zakonodajni postopek. Po tej pogodbi vse ostalo ne bi bilo dostojanstveno in bi bil slab začetek sodelovanja med nami in komisijo, kar se tiče energetskega trga. Hvala lepa. Žado v imenu zelenih minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Gospod komisar, dobro je, da želite razpravljati o rezultatih tega instrumenta v Evropskem parlamentu. Evropski parlament meni, da je treba uporabiti postopek soodločenja. Ta instrument je res lahko koristen, ampak še bolj učinkovit in bolj pregledan je lahko. Bolj učinkovit, če bomo poštevali vse decentralizirane energije. Ne gre samo za to, da bi šteli vsako posamezno sončno ploščo. Treba je izračunati, kaj se dogaja na vseh sektorjih. Liberalni kolegi govorijo o demokraciji, o preglednosti, in pri tem ponuja odgovor birokracija. Ta instrument mora biti pregleden. Komisija se mora posvetovati z vsemi združeni sindikati in ostalimi deležniki. Tudi davkoplačevalci prispevajo k prehodu na druge vire energije. Zato bi bilo res dobro vedeti, kako davkoplačevalci financirajo ta prehod na druge energije v Evropski uniji. O tem bomo glasovali jutri in mislim, da bo veliko več poslancev prisotnih, kot jih je danes. Hvala. Tošanovski, EKR, minuta, prosim. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh o pravidelné... Hvala lepa, gospod predsedujoča. Predlog za redne podatke o energetskih projektih in energetsko infrastrukturo, je dvomljiv, kajti EU tako vstopa na področje konkurenčnosti zasebnih podjetij. Mislim, da imamo dve ravni. Najprej vsebino teh obvezojočih podatkov, obseg in potem tudi stopnja zaupnosti in zagotavljanje le te strani komisije. Mislim, da bi zaupni podatki morali biti takšni, da bi imeli torej jasno predstavo, kako se skupaj izgleda povezava med državami in tako dalje. Tudi obstoječih omrežjih. Zastavlja pa se logično vprašanje, kaj bo komisija storila, če meni, da določeno področje nima dovolj investicij ali po drugi strani preveč. Če bomo imeli dovolj podatkov, tudi ne bomo imeli neprijetnih razprav o skrivnostnosti različnih projektov energetskih družb. Gospod Paška, minuto. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, komisar, razvoj zvadnih dveh let je pokazal, da energetske varnosti še ni to so pobožne želje. Nismo dovolj konkurenčni in tudi ne dovolj povezani med sabo. veliko držav članic pa ostane brez gretja in plina, včasih kriz. In takrat ne pokažemo solidarnosti. Da bi stvari popravili, bo komisija morala uporabiti pobude in zato je logično, da komisija potrebuje informacije strani zasebnega sektora in držav članic. Zaradi teh razlogov menimo, da je predlog za uredbo sveta kar se obveščanja o investicijskih projektih tiče, nekaj logičnega. In tukaj je pomembno tudi zagotoviti energetsko dobavo EU. Elementi v poročilu krepijo to uredbo in potrebno jih je podpreti. Tako sedaj pa v lastnem imenu. Gospe Sartori se zdi, da ni. A pač je. Yeah gospa predsedujoča kolegica varani je opravila izvrstno delo in strinjam se s številnimi elementi ki so navedeni v tem poročilu sploh kar zadeva posredovanje informacij in tistih podatkov, ki so bolj občutljive narave za operaterje. Pri izmenjavi tovrstnih podatkov bi morali zagotoviti veliko večjo mero varnosti. Poleg tega bi morali zbirati podatke na regionalni ravni, kajti nacionalna raven ponavadi ni ustrezna za pridobivanje takšnih podatkov. Poleg tega pa bi morali opredeliti praktične cilje mislim, da bi morali upoštevati tudi analize, ki se opravljajo v zvezi z evropskim plinskim omrežjem. Pogovoriti se je treba z operaterji, z državami članicami. Komisar, ki je danes z nami, je obljubil, da bo to tudi storil. Prav tako bi se morali izogniti podvajanju dela nacionalni organi, nacionalni upravni organi in operaterji v državah članicah morajo storiti veliko pri oblikovanju nacionalnih načrtov za varnost. Mislim, da potrebujemo tudi ustrezno infrastrukturo za plin. Če bi se operaterji odločili, da bodo spremenili investicijske načrte, jih ne bi smeli kaznovati na noben način. Za konec bi vas rada opozorila na drugi odstavek prvega člena predloga, kjer govorimo o časovnem okviru za podajanje obvestila. Številni projekti ostanejo v fazi načrtovanja. Zato bi bilo po mojem najbolje doseči rezultat na tak način, da bi notifikacijo podali samo za tiste projekte, ki so pridobili tudi ustrezna dovoljenja avtorizacijo oziroma za tiste projekte, pri katerih je že bila sprejeta končna odločitev glede investicije. Hvala. Hvala lepa, gospod Tikal, za eno minuto, prosim. You, uh, Chair, Hvala, gospod predsedojoča, gospod komisar. Najprej najčustitam poročevalki za upravljeno delo. Lizbonska pogodba krepi pristojnost Evropske unije na področju energetike, zanesljiva skrba z energijo in solidarnost med državami članicami so nujno potrebne v Evropski uniji. Uredba vzpostavlja ustrezne pogoje za obveščanje o projektih, investicijskih projektov na področju oskrbe z energijo pa tudi za projekte, ki so povezani z zajemanjem in shranjevanjem oglika. Treba je bolje izkoristiti obstoječe zmogljivosti in najti rešitve za krizne primere, za nujne primere. To ne pomeni dodatnega administrativnega bremena za podjetja, zato bi morali uporabiti to uredbo za eh, podjetja, ki investirajo v infrastrukturne projekte v tretjih državah, projekti, ki so povezani z energetskim omrežjem ene ali večjih držav članic ali pa na njo vplivajo. Jutri bomo pa glasovali o tem. Hvala lepa, gospod Helmer, za eno minuto. Nekatere predlogi sprememb kažejo na to, da smo obsedeni z obnovljivimi viri energije. Če tudi teorija o podnebnih spremembah, ki jih je povzročil človek, razpada pred našimi očmi, še vedno vztrajamo na teh eh, teorijah. Odločili smo se, da bomo gradili eh, elektrarne, ki uporabljajo obnovljive vire energije in se odpovedujemo jedrskim elektrarnam. Jedrske elektrarne bi nam lahko ponudili energijo, ki jo potrebujemo. Ne moremo pa se zanašati na vetrno energijo. Mnoge države članice se srečujejo z tveganjem pomanjkanja elektrike zaradi tudi uredbe o velikih sežiganicah. Potrebujemo več generacijske sposobnosti z jedrsko energijo in z oglikom, kajti drugače bo dogase naše luči. Hvala lepa, gospod Sonik, za dve minuti. Energetska omrežja so ključnega pomena za evropsko gospodarstvo. Pomen energetske varnosti se vedno znova omenja in ta pojem se tudi pogosto pojavlja. Vendar pa morajo slediti tudi dejanja, zato pa potrebujemo ustrezno financiranje investicij. Po poročilu Exxon Mobil, ene največjih naftnih družb na svetu, se bo potreba po nafti povečevala ena do dva odstotka na leto, tako da bo, se bo povečala do leta 2020 za 35 odstotkov. Za nafto je drugi najpomembnejši energent plin, katerega poraba se zveča milijon, za 1,5 odstotka na leto. tako bomo prišli k malu v 30 letih na porabo 4,3 milijarde. 45 odstotkov se je povesalo na, se bo na, do leta 2030 poraba povečala na 70 odstotkov. In če si ogledamo takšen razvoj, moramo videti naše ukrepe kot strateško vprašanje. V današnjih razmerah je težko najti investitorje za infrastrukturne projekte. Samo ustrezna politika bo omogočala nadaljne infrastrukturne projekte v Evropski uniji. Prednost je treba dati projektom, ki segajo čez meje posameznih držav in lahko koristijo večji zagotovitvi zanesljive skrbe z energijo. Ti projekti morajo zapolniti luknje v omrežjih in aktivirati interne vire. Zdaj prehajamo na Catch the Eye. Naj vas opozorim na to, samo ena minuta je na voljo za vsakega. Prvi je gospod Kelly. Pomembno vprašanje, gre za pomembno vprašanje iz več razlogov. Potem, ko se bodo fosilna goriva porabila, bomo to potrebovali. Potem pa imamo cilje 2030 oziroma 2020. Naše cilje, zdaj že govorijo nekateri o 30 do 2030, dejstvo je, da so energetski režimi zelo ranljivi in zelo različni, čas nam ni, ne gre v prid. Pri tem pa je treba upoštevati še pomembno vlogo raziskav inovacij. Bojim se podvojevanja. V preteklosti smo imeli 45 skupin, ki so se ukvarjali z raziskavami salmonele lahko bi imeli 450 eh, različnih družb, ki se ukvarjajo z obnovljivimi viri energije, vetrno energijo in tako naprej. Zato sprašujemo komisijo, kako bo koordinirala te ukrepe, tako da bomo čim bolje izkoristili sredstva, tako da bomo dobili tehnologijo, ki jo potrebujemo. Hvala. Hvala lepa, gospod Enciu. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najčestitam gospod Ivan Jan za njeno poročilo naj povdarim nekaj vidikov, ki se nanašajo na stalni razvoj energetske infrastrukture. To je edini način, da se soočimo z izzivi, ki so pred nami. Treba je vlagati v nova omrežja, ki bodo prilagojena novim vrstam energije in energentov. Zato je treba omogočiti dostop eh, do novih energij tudi za gospodinstva in eh, podjetja okrepiti moramo naša prizadevanja in okrepiti pravila glede solidarnosti med državami. Treba je investirati več v informacijske sisteme za poročanje o rezervah eh, goril v času krize. Investicije v IKT e rešitve pomenijo dobr razvoj za gospodarstvo, nizkoglično gospodarstvo. Hvala lepa, gospod Nikolašek. You, I... Hvala predsedujoča. Hvala gospod predsedujoča. Gospod in gospodje, Lizbonska pogodba krepi pristojnosti, povečuje pristojnosti Evropskega parlamenta na področju energetike in zato mora parlament eh, odigrati večjo vlogo pri preprečevanju problemov v energetiki. Zato uredbo o poročanju investicijskih projektov v energetiki bomo dali pomemben prispevek, ki bo omogočil boljše oblikovanje skupne politike na področju energije v duhu solidarnosti in harmonizacije med državami članicami na trgu energije po mojem mnenju je potrebno zbrati potrebne informacije o takšnih infrastrukturnih eh, projektih, tako da lahko razmišljamo na tej osnovi o nadaljni strategiji politik, energetske politike. Hvala lepa, gospod Sekirski. Hvala lepa, garancije za oskrbo z energijo sodijo med prioritete držav članic kot tudi celotne družbe. Povdarek oziroma veliko vlogo tukaj igra Evropska komisija, ki bi se morala prizadevati za to, da zagotovi zanesljivo oskrbo z energijo z ustreznim nadzorom nad mehanizmi Evropskega energetskega trga. K tem mehanizmom bi morala soditi tudi podpora visoko učinkovitim investicijam eh, na področju energetike. Evropska komisija bi morala izvesti ali pa naročiti študije, ki temeljijo na zanesljivih podatkih o stanju razvoja infrastrukture v posameznih državah članicah, pri čemer ne smemo obravnavati samo obstojoč, obstoječega stanja, temveč tudi načrtovane investicije, ki bodo pomenile večjo diversifikacijo. komisija ima na voljo podatke vseh držav članic in ko bo to imela, bo lahko razvila najboljšo strategijo za Evropo. In končno gospod Rybik. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar Oettinger. No, od ključnih težav v energiji je shranjevanje energije za zanesljivo skrbo za energijo, je treba več storiti na področju shranjevanja, hrambe energije. To velja še posebej velik izziv za obnovljive vire energije. Po drugi strani pa je treba razvijati inteligentna omrežja, ki bodo uporabljala več obnovljivih virov energije. Če na tem področju lahko dosežemo še veliko pri bolj učinkoviti oskrbi z energijo, Tudi za gospodinstva je treba spostaviti spodbude z inteligentnimi merilci eh, oziroma električnimi števci. Sploh povečanje učinkovitosti bo v prihodnje igralo pomembno vlogo ne samo pri proizvodnji energije, ampak eh, še posebej pri porabi energije. Hvala lepa. Zdaj se lahko vrnemo in podamo besedo ponovno gospodu komisarju. gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Zahvaljujem se za vaše koristne predloge za izboljšave. Komisija se bo zauzemala za to, da bo upoštevala vaše predloge ali večino vaših predlogov v končni fazi in da bodo to upoštevali tudi države članice. Kar zadeva komisijo, se zavedamo zaupnosti podatkov načrtovanih investicijskih projektov. Zato se strinjamo z Evropskim parlamentom, da objavljamo samo tiste podatke, ki so jih države najprej agregirane. Tako da bodo na evropski ravni podatki tako zelo združeni, da ne bo mogoče sklepati o posameznih projektih v primerih, ko imamo samo e-, eno podjetje, pa je treba sprejeti posebne določila. Razširi bomo zadeve tudi na e, nafto, plin in premog. Države članice temu niso naklonjene, vendar pa računajo z preverjanjem tega področja v naslednjih petih letih, je kar zadeva različno pravno podlago v pogodbi, vam lahko zagotovim, da Evropska komisija načrtuje zelo obširno debato o infrastrukturnih projektih, kar zadeva infrastrukturo in eh, solidarnostni instrument za razvoj transevropskih mrež bo dobra priložnost za to, kot tudi poročila o napredku glede uresničevanja programa oživljanja za energetski sektor. Hvala za danes. In zdaj še dve minuti, gospod Valjan. Hvala, predsedujoča. Hvala, gospod komisar in kolegice in kolege, za vaše prispevke v razpravi. Le nekaj besed kot zaključek, to so pač moji sklepi. Najprej naj še enkrat poudarim da politike ne bi smele privati na trg in posegati na trg. Evropa je tržna ekonomija in eh, mi smo tukaj samo, da, da odpravimo šibkosti tega tržnega gospodarstva. Te uredbe ne smemo uporabljati za uh, verifikacijo ustrezne uporabe drugih uredb, eh, kajti ne delamo statistik. Zadeve moramo. Eh, zbirati in tukaj upoštevati določeno stopnjo pomena in relevantnosti, kajti drugače ne bomo nič uspeli. Ne smemo presegati okvirov te uredbe. In na koncu naj še povem kolegici Lenek, da upam, da bodo agregirani podatki iz te uredbe omogočili, da bomo postali pametnejši v energetskih zadevah kar je v našem skupnem interesu. Hvala lepa še enkrat. Hvala vsem, razprava je sem zaključena, glasovali bomo ob 11.30 jutri v četrtek. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Manke. In sicer gre za spremembe načrta prihodkov in dohodkov parlamenta za proračun za leto 2010.